procederemos a las declaraciones del consejo y de la comisión sedaj pa so na vrsti izjavi sveta in komisije o sklepih sveta za zunanje zadeve o mirovnem procesu na bližnjem vzhodu v imenu sveta gospa Malmström tak so mi herr talman hvala lepa predsedujoči gospe in gospodje konflikt na Bližnem vzhodu je bila ena izmed tem, o kateri smo razpravljali na začetku švedskega predsedstva. In zato je um, dobro, da vam sedaj na koncu predsedovanja lahko podam povzetek Tudi Karl Bild, zunanji minister, je bil na svetu in eh, je govoril o razmerah na Bližnem vzhodu. Prejšnji teden je svet za zunanje odnose razpravljal o Bližnem eh, vzhodu in je sprejel nekaj sklepov. Vesel sem, da vseh 27 držav podpira um, sklepe, ki govorijo o razmerah na Bližnem vzhodu. Svet in komisija želita poslati jasen in evropski signal Bližnemu vzhodu. Sporočamo, da želimo ponovno začeti z za dialogom z partnerji v tej regiji. Prav tako smo zaskrbljeni zaradi pomankanja napredka pri mirovnem procesu v Bližnem vzhodu in prav tako podpiramo prizadevanja ZDA pri um, procesu miru. Um, problematični so, so zlasti Jeruzalem, meje, eh, begunska taborišča in tako naprej. Potrdili smo naše sklepe, ki so bili že večkrat ponovljeni, tudi kar se tiče mednarodnega prava. Jasno so povedali, da bi morali imeti rešitev dveh držav v skladu z situacijo iz leta 1900. 67 in da je potrebno določiti status Jeruzalema. Kar se tiče Jeruzalema, smo jasno povedali, da če bo dosežen. Mm, eh, Če bo dosežen dogovor, da mora biti status Jeruzalema določen skozi pogajanja. Letošnje leto je bilo zelo povezano z naseljevanjem eh, strani Izraela tega območja in izraelska vlada je povedala, da bo ustavila trenutno naseljevanje. Svet pozdravlja to odločitev in upa, da bo to prispevalo k ponovnem začetku smiselnih pogajanj. Z skrbjo ugotavljamo presenetljivo odločitev izraelske vlade, da bo poselitev del nacionalnega programa prednostnih nalog, kar ni v skladu z odločitvijo o zamrzitvi eh, poseljevanja palestinskih ozemelj ko je um, moja kolegica obiskala odbor Deve v začetku decembra, je obljubila, da bo zasledovala razvoj dogodkov na licu mesta, kar je izredno pomembno. Kar se tiče vzhodnega Jeruzalema, je zelo problematično vprašanje poseljevanja in pa zelo problematično tudi vprašanje dostopa do gaze. V zadnjih mesecih smo videli da je Evropska unija jasno povedala, kakšno je naše stališče o izolaciji Gaze in o poseljevanju vzhodnega Jeruzalema. Um, Evropska unija ustraja pri svoji zahtevi, da bi odprli mejne prehode in to ne mudoma ter brez pogojev. Uh, za humanitarno pomoč, za blago in pa za ljudi. Prav tako smo zahtevali, da se popolnoma izvaja resolucija Varnostnega sveta 1960 eh, in ehm, tudi izraelski vojaki bi morali biti izpuščeni. Samo nekaj besed o gazi. Upamo, da bodo se nadaljevala mirovna prizadevanja Arabske lige in Egipta. Na ta način bi lahko preprečili eh, razkol med eh, Zahodnim bregom Gazo in pa Vzhodnim Jeruzalemom. Nekaj je jasno, mir med eh, Izraelom in Palestino se lahko doseže, če bomo enotni. Naši diplomati zasledujejo razmere na licu mesta in njihovo stališče je to, da uh, Izrael, reči palestinske vrste in to je zaskrbljujoč razvoj dogodkov. Želimo podpreti uh, vzhodni Jeruzalem, želimo podpreti palestince in jim olajšati življenske pogoje. Svet je, postav, je poslal jasen uh, signal palestince na tem področju. Prav tako je nujno, da najdemo eh, rešitev uh, med odnosi z Sirijo in pa z Libanonom. Sira je uh, povedala, da želi napredek eh, pri mirovnem procesu in to želimo podpreti, kajti to bo pomenilo napredek za celotno regijo. Hvala lepa, da ste uvrstili to razpravo na dnevni red. Hvala lepa, gospa Malstrom. Sedaj pa v imenu komisije, uh, gospa Ashton. Um, the... Hvala predsedujoči. Svet, kako je bilo rečeno, je sprejel bistvene sklepe o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, ki je ponovil naša načela pri številnih ključnih vprašanjih. In mislim, da smo to naredili na odločen način. Uh, ne bom ponavljala vsega tega, kar je povedala predstavnica predsedstva. Torej, potrjujemo svoja načela, upamo tudi, da smo. Da smo spodbudili zaupanje palestincev v mirovni proces in jih spodbudili pri njihovem angažmaju za mirovni proces. In podali smo tudi smernice za prihajajoče mesece. Povabili ste me zato, da govorim o mojem eh, političnem delu, pa tudi o situaciji v vzhodnem Jeruzalemu. Ta teritorij me izredno skrbi. Vzhodnji Jeruzalem je okupirano območje skupaj z, zahodno, z zahodnim bregom. Gre za iz, eh, izganjanje palestinskih držav, gre za širjanje izraelskih naselbin eh, nas, nas in tako naprej. Eh, s tem se ukvarjamo po političnih kanalih in diplomatskih kanalih, pa tudi za praktično pomočjo. Želimo podpreti palestinsko prebivalstvo v vzhodnem Jeruzalemu. Tako ima, se naprimer soočajo z pomankanjem 1200 eh, razredih za palestinske otroke in tu želimo pomagati. Prav tako želimo spodbujati palestinske bolnišnice, tako da bodo lahko še naprej opravljale svoje delo in pa upravljamo tudi veliko dela z mladimi ljudmi v tem mestu, ki trpijo zaradi brezposelnosti in pa psiholoških problemov. V vzhodnem Jeruzalemu izvajamo aktivnosti, ki stanejo 4,6 milijone milijonov evrov. Prav tako nas skrbi situacija v Gazi. Želimo, da bi imeli dostop humanitarne pomoči, blaga in pa oseb. Skrbi nas eh, humanitarna situacija ljudi, ki so v Gazi. Eh, trudimo se za, eh, za ponovno obnovo Gaze, ostajajo pa zaskrbljujoči problemi, kako naprimer pomankanje čiste vode prav tako želimo zmanjšati odvisnost gaze od pomoči. Nujno je, da ukrepamo. Sklepi, sklepe sveta je treba izvajati v praksi. Moramo ponovno začeti z političnim procesom. Obe strani se zdi, da sta se še bolj oddaljili druga od druge. Sama bom kmalo obiskala to regijo in moj glavni namen bo, da se srečam z glavnimi akteri in da iz prve roke lahko preverim, kako lahko Evropska unija prispeva k spremembami. Vsi se strinjamo z prednostno nalogo, da je potrebno ponovno začeti z pogajanji med palestinci in pa izraelci. Ne samo zaradi pogajanj samih, ampak namen teh pogajanj mora biti ta, da obrnemo nov list in da uh, dosežemo premirje. Ne smemo se privoščiti še enega kroga brezplodnih pogajanj. E, začeli smo že z deklaracijo iz Osla, ki je bila podpisana 93, to je bilo pred 16 leti. Pogajanja bi morali temeljiti na spoštovanju prejšnjih dogovorov in pa na mednarodnem pravu. Morali bi rešiti vsa odprta vprašanja vključno za statusom Jeruzalema. Prav tako potrebujemo konkretno časovnico, eh, potrebujemo resne zaveze in pa politično voljo za obeh strani, tako da se bomo lahko angažirali pri resnih pogajanjih. Evropska unija je pozvala obe strani k takšnem angažmaju in jim je obljubila podporo pri tej težki poti pogajanj. In jaz sem tukaj zato, da bom zagotovila, da bo Evropska unija delovala harmonično in pa usklajeno. Podpiramo Izraelce in Palestince, uh, saj jim dajemo dovolj manjverskega prostora, da dosežejo bilateralen dogovor. Prav tako želimo pomagati pri izgradnji bodočih institucij dr palestinske države, tako da bodo lahko Palestina postala zanesljiv sosed v tej regiji. Danes so palestinci tako fizično kot politično razdeljeni. Verodostojne um, pogajanja zahtevajo močnega partnerja. Izrael je načel prvi eh, korak z zamrznjenjem izgrajevanja naselbin in upamo, da bodo ostali pri tem. ZDA je prav tako nepogrešljiv akter v bližnjem vzhodu. Potrebujemo učinkovito partnerstvo med EU in ZDA in to partnerstvo je v tem trenutku še posebej dobro moramo usklajevati naša stališča in pa naše strategije. Evropska unija bo še naprej tesno sodelovala za ZDA v okviru kvarteta. Kvartet mora, ponovn, mora dobiti ponoven, ponoven zagon. Kvartet lahko zagotovi dinamično in skrbno medijacijo pri, miro, ljubnem, eh, pri mirovnem procesu. Tudi Sirija in Libanon bosta pri tem odigrali pomembno ulogo. Želimo si čimprejšnje interpretacije arabske pobude za mir. Ta bo del rešitev. Naš eh, pristop mora biti večstranski in mora biti komplementaren bilateralnemu okviru Izraela in pa Palestine. Nameravam ostati eh, v tesnem stiku z parlamentom, obveš, redno ga bom obveščala o vsakem razvoju dogodkov na politični ravni delegacije tesno sodelujejo z Knesetom v Izraelu in pa z palestinskim zakonodajnim svetom. Prejšnji teden je delegacija okrep, obiskala ob, okupirane palestinska območja in je izrazila svojo skrb spričo situacije na licu mesta. Prav tako želim uh, govoriti o nadaljevanju delovne skupine, ki se ukvarja z mirovnim procesom na Bližnem vzhodu in se bo ponovno srečala ta teden. Hvala lepa gospa Ashton, sedaj pa politične skupine v imenu ELS, gospod Kasulidis. You, Hvala. Med obiskom eh, mladih izraelskih in pa palestinskih predstavnikov v Evropski uniji smo se pogovarjali o njihovi prihodnosti. Govorili smo o možnosti dveh držav v, v odnos. Uh, na podlagi meja iz leta 67, militarizacija uh, palestinskega območja, potem ponovni zagon uh, arabske pobude za mir iz leta 2007. Mladi imajo vizijo skupne prihodnosti, vendar pa višji uradniki se še vedno prepirajo o tem, ali naj začnejo z pogovori eg, um, pobuda Egipta je še vedno um, v slepi ulici. Medtem, glede na poročilo poročevalca ZN, govori o tem, da je palestinska država vedno manj upoštevana obžalujem dejstvo, da Izrael, demokratična država, ne, pon, ne uh, posveča dovolj pozornosti škodi, ki jo povzroča, da se ne ozira na mnenje javnosti in da ne ukrepa tako, kot bi morala. Hvala, gospod Kasolidis. Gospod Atkins. Eh, usted ha pedido turno para o para preguntar ali imate vprašanje za gospoda Kasolidisa ali gre za KCI KCI v redu Sedaj pa v imenu mm, socialistov in demokratov, gospod Svoboda. Hvala lepa, predsedujoči, predsedujoča svetu podpredsednica komisije. Najprej se zahvaljujem švedskemu vrcetstvu za pobudo. Eh, pobuda tega presisa je bila dobra in eh, zato mu čestitam. Zahvaljujem se gospe Ashton, da eh, pri svojih prvih nastopih sedi na mestu komisije, čeprav je govorila kot visoka predstavnica. Gre za skupno vprašanje varnostne politike, zato ni tako pomembno, kje sedite, ampak pomembno je, da ste tukaj in da podpirate skupno stališče razlaga, ki jo je podal svet, eh, ni slaba in ni anti-izraelska. Gre za skupni interes stabilnosti Izraela in to moramo povdariti. Če smo kot evropejci tukaj aktivni, potem je nujno potrebno, da nadaljujemo za našimi aktivnostmi. Zato prosim, visoka, gospa visoka predstavnica, da si to vzamete k srcu. Pred, uh, nedavno smo bili v ZDA, pogovarjali smo se predstavniki kongresa in uh, Obama ne bo imel veliko možnosti, saj v kongresu ne obstaja dovolj razumevanja za razmere v Palestini. Imajo veliko posluha za Izrael in res je, da tudi uh, mi ne podpiramo terorizma in želimo, da bi se izraelski vojaki vrnili v svojo državo, k svojim družinam, ampak imamo tudi veliko razumevanja za razmere v Palestini. Vse, kar ste povedali, tudi kar se tiče mejo iz leta 67, kar se tiče težke situacije v Jeruzalemu in kar se tiče izgradnje naselbin, to je nerazumljivo, čeprav je to ravno nadaljevanje politike iz eh, prejšnjih let gre za nekakšno šizofrenično, eh, za šizofreno politiko Izraela. Najprej eh, poseljevanje ustavi, na to pride nacionalni program in tako naprej vsakodnevno se palestincem jemlje zemlja in to je nespremljivo in nespremljivo je tudi to, kar se je zgodilo v parlamentarni delegaciji. Gospod Derosa bo tudi govoril o tem. Mi v tem parlamentu skupaj z svetom in komisijo moramo povedati, da je pravica parlamentarcev, da odpotujejo v Gazo in da vidijo tam kajšne razmere kaj ima uh, Izrael za skrivati, zakaj ne pusti, da bi parlamentarci šli v gazo. Tega ne moremo sprejeti, moramo zahtevati preglednost. In odprtost, to je predpogoj za smiselno politiko na Bližnjem vzhodu in za to se moramo zauzemati. Hvala lepa za skupino Alde za dve minuti in pol. Gospa Nec, Utebruk. Hvala lepa gospod predsedujoči. Visoko predstavnica. Morda pa lahko začnem z vami, gospa Malstrom. Želim vam čestitati za sklepe sveta v zvezi z bližnjim vzhodom nasploh in še posebej v zvezi z razmerami v vzhodnem Jeruzalemu. Mislim, da je to zelo pomemben signal. To je pomemben signal za tiste, ki želijo videti, da smo prvič dobili poročilo od vodja delegacije v zvezi z vzhodnim Jeruzalemom. To je bilo od delegacije EU, odkar začne veljati, odkar velja Lizbonska pogodba. Mislim, da je bilo to prvič, da se je to zgodilo. Drugič, sklepi švedskega predsedstva so bili prav tako sprejeti v zvezi z vzhodnim Jeruzalemom. Mislim, da smo s tem poslali pomemben signal. Izraelske in palestinske oblasti razumejo, kako pomemben je ta razvoj. Tukaj govorimo o bližnjem vzhodu. Vsakih nekaj mesecev se zdi, da govorimo o tem, zdi se, kot da naredimo dva koraka naprej oziroma en korak naprej in dva nazaj. Večkrat dobimo pobudo za upanje, ampak večkrat tudi za razočaranje in obup. V imenu svoje skupine lahko povem, da je zelo pomembno, da tako Izrael kot tudi Palestina živita v mirnem sožitju v dveh ločenih državah in da imata vse možnosti za razvoj. Mislim, da je to njihova pravica in mislim, da se o tem vsi strinjamo. Mislim, da bi morali prav tako storiti vse, kar je mogoče, da bi dosegli rezultat v tej smeri. Jeruzalem je eno najlepših mest na svetu. In svetloba nad Jeruzalemom in tudi v Jeruzalemu je zelo posebna. Tragično je, da ljudje, ki živijo drug z drugim, ne morejo živeti v miru. za dobro Jeruzalema. Upam, da bomo uspešni pri svojih prizadevanjih v tem predbožičnem času. Hvala, gospa Uitenbrg. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Lukas. Hvala lepa in pozdravljam izjave sveta in komisije, ampak moje vprašanje je naslednje, kdaj se bomo premaknili od lepih besed, s katerimi se sicer strinjam, k dejanjem te besede da moramo poskrbeti, da Izrael stori to ali ono, slišimo vedno znova, ampak poskrbeti moramo, da se bo to tudi zgodilo, drugače nas bo Izrael preprosto ignoriral, kakor se to redno dogaja. Zanima me, kakšne praktične ukrepe imate v mislih, da lahko dosežemo pravi napredek tukaj. Naprimer, prekinitev sporozuma EU in Izrael. Pozdravljam tudi pobude švedskega predsedstva in jasnost v zvezi s tem, da mora Jeruzalem biti glavno mesto obeh mest. Prav tako mora Izrael zamrzniti gradnjo naselje v vzhodnem Jeruzalemu. Pozdravljam tudi avtorje poročila o vzhodnem Jeruzalemu. To poročilo je jasno in ima vizijo, ki v razpravah pogosto manjka. Jasno pojasnjuje, kako aneksacija strani Izraela ni zakonita in da to omejuje razvoj palestincev. Sklep sveta poziva, da je treba sprejeti več ukrepov in mislim, da potrebujemo nujne ukrepe strani sveta, da se to tudi dejansko zgodi, kajti če želi Evropa res zagovarjati rešitev dveh držav, potem mora storiti vse, kar lahko, da okrepi identiteto in značilnosti palestincev v Jeruzalemu in poročevalci so pokazali pot, kako to praktično doseči. Por los coches. Hvala, gospod Lukas, za konzervativce in reformiste. Gospod Vandalen, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko ljudi moli za mir na Bližnjem vzhodu. Morda je to zapravljen čas, morda Izrael tega nikoli ne bo storil. Morda je pomembno, da se vse strani prizadevajo za mir obenem pa bi lahko zadevo rešili drugače. Če si obe strani prizadevajo za mir, potem imamo morda možnost, ampak Izrael je sprejel kor ukrepe, da bi imeli ozemlje za mir, naprimer v Gazi. To pa ni vodilo do miru. Problemi se nadaljujejo in na koncu je, oziroma so se nadaljevali in na koncu je Izrael napadel Gazo. Sedaj se podobno dohaja na Zahodnem bregu, vzpostavljajo se blokade cest in tako ne bomo prišli do miru. Ta vlada Netanjaha je zelo problematična. Tudi na palestinski strani ni nobenih premikov. Zdi se, da samo čakajo na to, da bo Izrael nekaj storil. Nobenih palestinskih gest ne vidim za to, da bi začeli pogajanja in razprave morda si zadevne strani sploh ne želijo miru. Zdi se, da je Hamas povezan s Fatahom. In sprašujemo se, kdo ima dejansko vpliv. Čas je, da tudi palestinci končno, jasno in glasno povedo, da si želijo mir. Hvala. Gracias, Van Hvala, gospod Vandalen. Za GUE NGL minuta in pol. Gospod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 In v luči izkuša našega nedavnega obiska v regiji eh, se zdi, da situacija na licu mesta praktično onemogoča uh, oblikovanje palestinske države. E, tu e, zlasti želim omeniti tudi postavitev raditev zidu in tudi kolonije, naselbine v Cisjordanije in zlasti okrog vzhodnega Jeruzalema. In e, več kot 500 tisoč eh, naseljencev živi v tem predelu. Prihaja do prizadevanj tudi, da bi obkrožili eh, z graditvijo teh naselbin in eh, tako primorati palestince, da odidejo svojih domov. In ugotoviti moramo, da izraelska vlada uporablja tudi predstavnike da bi eh, to dosegla Evropska unija poleg svoje zavezanosti razrešitvi in rešitvi v prid dvem državam, mora sprejeti ukrepe, kajti še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic in eh, tako ustvarja pogoje zlasti v okviru drugega člena pridružitvenega sporazuma in bi eh, morala naložiti sankcije. Če temu ni tako, bodo Izraelci še naprej ostajali pri eh, svoji politiki glede palestincev. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino e FD, gospod Belder. Hvala lepa, gospod predsedujoči ali se jim je zmešalo v Evropi? To je retorično vprašanje, s katerim sem se soočil v začetku decembra. To vprašanje so mi postavili američani. Namreč eno stranska referenca na to, da bi Jeruzalem bil glavno mesto Izraela. Sem predsednik delegacije EP za odnose z Izraelom in upal bi, da bo naš začetek transatlantskega dialoga bolj učinkovit in boljši. Po natačnem pregledu osnutka in končnih sklepov sveta sem bil močno ganjen. Podobno se je zgodilo tudi s kolegi iz kongresa. Ta ločnica Jeruzalema je nekaj, kar je treba vzeti zelo resno. To bo imelo resne politične implikacije, to bo ogrozilo mirovni proces ljudje oblikujejo zunanjo politiko, vključno z švedskim predsedstvom in zdi se mi, da ni prav, da sledimo švedom, kajti švedi imajo zelo napeto razmerje z Izraelom. Tukaj so temeljni pomisliki. Sicer nekatere podpiram, ampak želim spodbuditi palestinske oblasti, da se spet spustijo v pogajanja in vidimo, kakšno načelo je sprejel kvartet, namreč da se ne bi smeli vmešavati v bilateralna pogajanja. In to je povdaril tudi sklep sveta. Zato mislim, da bi se morali umakniti, oziroma da se ne bi smeli umakniti v zadnjih srečanjih na Izraelu, smo videli, kako pomembno je, da postopoma zbližamo palestinske oblasti in Izrael, da postopoma prenesemo pristojnosti na zahodni breg, da imamo tesnejše gospodarsko sodelovanje in da ob enem okrepimo palestinske oblasti, tako bomo spodbudili mirovni proces. Pozivam svet in komisijo, da ustavita svoje kontraproduktivne deklaracije v zvezi z mirovnim postopkom in da ulagajo v sodelovanje med Izraelci in palestinci, kajti tako je poteka standardni pristop v Evropi, kaj ne. Porložno in skrit. Hvala, gospod Belder. Sedaj pa v imenu nepovezanih za minuto, gospod Dodc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem članica parlamentarne delegacije za Izrael in za zanimanjem sem poslušala komentarje zunanje, Sveta za zonanje zadeve v zvezi z Izraelom in izjavo komisije, vendar, kakor moj prejšnji kolega sem ostala z veliko skrbmi v zvezi s tem. Izrael je edina delujoča demokracija v tej regiji in taktike nasprotnikov so vključevale terorizem proti državi. Mislim, da izjave komisije in sveta ne dovolj upoštevajo pomislekov glede varnosti v Izraelu. Mislim, da nisem slišala, da bi visoka predstavnica sploh omenila te pomisleke v svoji izjavi. Mislim, da izjava preveč obremenjuje Izrael, tako v zvezi z neuspehom mirovnega procesa in v zvezi z rešitvijo odprtih vprašanj, še posebej Jeruzalema. Hvala. Hvala, gospod Dodds. Sedaj pa drugi govornike za dve minuti, gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedujoči. To je zelo nenavadna razprava, kajti imamo gospod Malmström, ki živi v klopi sveta, želeli bi si jo seveda videti na strani komisije in gospod Ashton na drugi strani. Ampak ni tako pomembno, kje ljudje sedijo, sklepi sveta pa ne vzbujajo optimizma. Zaskrbljujoči so, kajti omenjajo pomankanje napredka v mirovnem procesu in zahtevajo tudi izvedbo in izvajanje resolucij ZN v zvezi z mirovnimi procesi in tako naprej. Torej nič novega. Prav tako je v teh sklepih navedeno, da bo Evropska unija prispevala k temu, da bi pomagali rešiti probleme, ki se pojavljajo, naprimer vzhodni Jeruzalem, voda, varnost in mejni prehodi. Ampak, predsednik, več novih elementov se je pojavilo in želim, da bi obe govornici spregovorili o tem. Prvič, osemmesečni moratori o naseljih, ta začasna zamrznitev. Ali mislite, da je to povezano z novo administracijo v Združenih državah Amerike? Zanima pa me tudi, kaj menite o izjavah, ki so bile podane strani predstavnika Hamasa včeraj. Rekel je, da ni pripravljen priznati Izraela, da se ni pripravljen pogovarjati z Izraelom. in Izraelci bodo imeli možnost spregovoriti na referendumu v zvezi z okupacijo okupiranih ozemlji. Kaj pa poročilo in sklepi Združenih narodov v zvezi s človekovimi pravicami? Ali bo to spodbudilo mirovni proces ali, kakor to meni Izrael, je to nekaj, kar bo še naprej oviralo mirovni proces. Hvala. Hvala, gospod Salafranka. Sedaj pa dve minuti, gospod Derosa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve zavezi želim pozdraviti v izjavi sveta, kajti mislim, da imata potencial za novo dinamiko. Podpora dvoletnemu programu palestinskih oblasti, da se vzpostavi palestinska država in konča okupacija in pripravljenost Unije, da prizna palestinsko državo. Prejšnji teden sem vodil uradno parlamentarno delegacijo na okupirano ozemlje v Palestini in še enkrat sem z lastnimi očmi videl apartheid, sistem, ki ga izvaja Izrael proti palestincem, kako uničuje njihove domove, zemljo, vodo in tudi mjesta za izvajanje veroizpovedi. Zavrnili so nam dostop do gaze in to ni dejanje prijateljske države. Vsakor, vsekakor pa to gre proti pravicam evropskih poslancev, kajti mi imamo pravico, da bi šli tja, videli smo, kakšen brezup vlada med ljudmi, ki smo jih obiskali v Hebronu in v vzhodni, vzhodnem Jeruzalemu in v Ramali. In kjer je brezup, tam bo nasilje. Lahko dosežemo napredek, lahko pa dopustimo, da bo stanje še slabše in to bo onemogočilo zmernim palestinskim politikom, da ostanejo na oblasti. To je naša izbira. Zato pozivam svet in baronico Ashtonovo, ki ji želim vse najbolje, da se vključi v ta mirovni proces in ne, da čaka na kvartet, da ponovno oživi ta proces. In uvesti je treba časovnico, ki se upada z dvoletno časovnico palestinske oblasti, zato da dosežemo napredek na področjih, ki smo jih prejšnji teden tako pogumno orisali. Zagovarjati moramo človekove pravice, uporabiti moramo dostop do trgov, zato da spodbudimo Izrael. Ne govorim o sankcijah, ampak govorim o tem, da je naš dostop do našega trga izkoriščen kot spodbuda, da Izrael ravna v skladu z mednarodnimi odgovornostmi in države, čla, države, združene države moramo prepričati, da se prav tako vključijo v podoben proces. Hvala. Hvala lepa, gospod Derosa. Zdaj pa gospod Devi za minuto. EU. Gospod predsedajoči, poročilo EU je zelo zaskrbljujoče. Bodimo odkriti. V poročilu je jasno navedeno, da se to, kar se dogaja v vzhodnem Jeruzalemu, da je to oblika etničnega čiščenja. Krad, kradejo stanovanja, ljudje so izgnani in up za mir se uničuje. Kaj bomo storili mi? Sklepi sveta so zelo dobrodošli. Vemo, da so močni, kajti izraelska vlada jih je takoj zavrnila. Nič novega so rekli in pogosto zavračajo naše besede, kajti nikoli jih ne podpremo z ukrepi. Oni nas ignorirajo, zakaj pa ne? Mi celo plačujemo račune. Izraelce oziroma palestince obremenjujemo, ne pa izraelce. Naše besede so brez pomena. Če pa želimo, da to ne bo tako, potem moramo suspendirati sporazum z Izraelom. Ampak rekli so nam, da to ne pride v poštev. Vprašanje je, kje je politika? Kje je politika? Imamo politiko, to je v sklepih. Kaj pa ukrepi? Izrael se ne bo ganil, če ga ne potisnemo. Hvala. Hvala. E, gospod Davis, zdaj pa e, za 30 sekund, gospa Brentner. Hvala. Vesela sem, da z nami gospa Ashton v svoji novi nalogi. Hvala tudi svetu za resolucijo in za spoznanje tega, da brez. Uh, reševanja problema naseljevanja ne moremo doseči rešitve dveh držav. Že večkrat je bilo omenjeno poročilo vodje misij in v povezavi s tem imam dve vprašanji. Namreč, kakšen je trenutni status tega poročila, kje bo poročilo objavljeno in drugič, kaj boste komisija in svet naredili za to, da bi izpolnjevali priporočila, ki so zapisana v poročilu. Naj citiram nekatere izmed teh, uh, uh, iz teh priporočil. Preprečiti, preprečiti finančne transakcije iz držav Evropskih unij, preprečevanje naseljevanja za sprejetjem ustrezne zakonodaje, zagotovilo, da ne bo uvoza iz Izraela v okviru razuma med EU in Izraelom o pridružitvi. In pa še eno poročilo, ki ima upraviti z eh, izmenjavo med Izraelom in EU-jem. Kakšni bodo vaši koraki za izvajanje letih? Hvala, gospa Brentar. Sedaj pa ena minuta za eh, gospoda eh, Jarika. Hvala, gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar. Eh, gospa ministrica, gospod predsednik, Evropa sedaj ima dva bistvena dokumenta v okviru pobud za mir, pogumano poročilo švedskega predsedstva, kot ste omenili, gospa Malstrom, ki poziva v smeri dvoje držav in eh, z vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom. Potem eh, tudi eh, opozorilo na strategijo, ki je strategija rušenja domov, strategija, ki ima za namen, da da pravzaprav razkolje eh, situacijo do te mere, da postane nemogoča zamisel o dveh državah. Vendar, če ne bomo delovali, če ne bomo eh, nečesar preduzeli, naprimer v smislu prekinitve sporazuma z Izraelom, dokler ne, ne bo Izrael začel spoštovati mednarodnega prava, zato da se preneha s kolonizacijo, da se eh, tudi tudi eh, odstrani blokada eh, in podobno. Liberaliza, eh, tudi osvoboditev vseh političnih ujetnikov. Tu je, ni, tu je bilo govora o osvoboditvi vojaka Šalita, vendar pa se je potrebno zauzeti za izpustitev mladega Salama, Salama Murija. Hvala, gospod, gospod Ljarik. E, sedaj pa gospod Bosvetil. Hvala, e, gospod predsednik. Dovolite, da čestitam svetu za e, pogumno odločitev oziroma pogumne sklepe. Prejšnji teden še nikoli nismo imeli tak, toliko smele odločitev, odločitve, ko smo je bili priča prejšnji teden. Vendar pa je potrebno sedaj ukrepati, kajti situacija v Jeruzalemu nazaduje in sicer z vsakim dnem tako ne moremo več nadaljevati in kršitev mednarodnega prava, do katerega prihaja situacija, ki zaradi tega nastaja in eh, v kateri številni ljudje eh, trpijo. Porušeni so njihovi domovi, zato ne moremo ostati tiho pred tolikšnimi krivicami. Če eh, bomo tiho, potem bo signal, ki ga posredujemo druga, napačen in ne to, da se zauzemamo za miroljubno rešitev. In vse to potem ne bi imelo nobenega smisla. Zato moramo ukrepati, ukrepati tudi tako, da ustvarimo ustrezno ozračje, ki bo prispevalo k zaupanju na obeh straneh in kjer bo eh, možno ustvariti pogoje za mir. Potem omenil sem eh, tudi Oziroma, še eno pripombo imam za gospo Ešten, ki sedaj imate novo ulogo, pomembno ulogo, ki nam prvič daje priložnost, da lahko zagotovimo konkretno in trajno rešitev za bližnji vzhod. Pozivam vas, da te priložnosti ne izgubite. Hvala, gospod Busotil. Sedaj pa minuto in 30 minut, gospod Kročeta. Bili smo v Ramali, ko smo slišali za novico, da je Evropa sprejela novo odločitev v zvezi z bližnjevzhodnim procesom in eh, ugotavljali smo brezup med eh, palestinskimi prijatelji po dolgih dneh trpljenja in napadov na otroke potem eh, tudi tega mesta duhov, kjer se se ne morejo ljudje sprehajati, ko so izgnali in prisilili ljudi, da, eh, ki so bili vrženi na cesto, da ženska, ki nam je pripovedovala, kako se je to zgodilo. In, eh, uporaba evropskih eh, sredstev za izgradnjo hiše, iz katere so eh, potem bili izgnani. Eh, to zgodbo smo tudi slišali. Palestinci imajo pravico do potnega lista, do potovanj in ta sklep sveta je korak naprej, je pa potrebno delovati hitro. Ta konflikt je samo vrh ledene gore v konfliktu, ki je še mnogo pomembnejši in prejšnji teden so izraelske oblasti onemogočile delegacije Evropskega parlamenta, da obišče Gazo. In eh, baronica Eštonova mora intervenirati in jasno povedati, da se demokratična Evropa eh, temu nasprotuje. In eh, V Palestini eh, smo lahko na licu mesta videli, kaj se dogaja in eh, to slišati od samih ljudi. Evropa ima glas in želeli bi narediti več. Hvala lepa, gospod Kroče. Eh, sedaj pa gospod Takula. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik spoštovana gospa, če ne vemo, kako je nastala židovska država leta 1947 eh, in mislim, da bi morali imeti na umu, da je potrebno spoštovati naše vrednote, demokracijo, človekove pravice in Izrael je edina demokratična država na Bližnem vzhodu. Ne smemo ustvarjati drugih držav, ki ne bodo demokratične, ki denelijo eh, naših vrednot. Potem zamisel eh, delitve Jeruzalema na pristolnici dveh držav je povsem nepojemljiva oziroma nerazumljiva in moramo zagotoviti, da lahko Izrael ohrani svojo demokracijo in da ima pravico do svoje prestolnice. Evropska unija mora sodelovati v miroljubnem procesu, vendar delovati kot diplomat, kot zdravnik in ne kot sodnik. Spoštovani predsedujoči, obžalovanja vredna je, da niso še osvobodili tega eh, eh, judovskega eh, vojaka in to prav gotovo ne kaže na naše vrednote potrebno se je otresti teh nepotrebnih misli, ki jih najdemo v tem sklepu sveta. Izrael je demokracija, kaže na naše vrednote, demokracijo moramo obraniti in omogočiti ljudem, da tam živijo v miru. Ta mir eh, je ne bo mogoč, eh, dokler bodo še naprej na delu teroristične skupine. Boriti se moramo proti teroristom v tem predelu in ustvariti pogoje za, eh, za židovsko prebivalstvo in da lahko obstane. Gospa Bripols, hvala lepa. Misija. Evropske unije v Ramali in v Jeruzalemu je eh, pripeljala do oblikovanja poročila, kjer jasno piše, da eh, Izrael eh, na hitro priključuje del ozemlja Zahodnega brega in kako to, da svet iz tega ni potegnil ustreznih, ustreznih sklepov pomembno je, se zavedati, da eh, tega toko dogodkov ni mogoče spremeniti. Veliko je dvomov v eh, možnost eh, palestinske države, ki lahko preživi In prav gotovo je sedaj skrajni čas za aktivno in prepoznavno vlogo Evropske unije v tej regiji, kar pa je edino mogoče, eh, če obstaja dovolj poguma za doseganje sporazuma v zvezi s tem področjem. Hvala lepa. Hvala, gospa Brepols. Sedaj pa gospod Angurakis za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Politika Evropske unije je politike, politika, ki skupaj z NATO in eh, ZDA eh, podpira dogodke, kot, eh, do katerih eh, prihaja, do česar, eh, do spoznanja, do česar je prišla delegacija na, listu, na, mest, na lico mesta. Izrael še vedno nadaljuje svojo politiko priključevanja in ne odgovarja na zahteve mednarodne skupnosti, da se vzpostavi država in sicer na, eh, v okviru meja Izrael, ki gradi, gradi zid, zid sramu in ločevanja. Smo proti eh, tem, tem imperialističnim vizijam Izraela. Hvala lepa. Gospod Angoraki, sedaj pa minuto in 30 sekund za gospo Flasikovo. Záver iz minulo týždňového stretnutia Rady ministrov. Hvala lepa. Sklepi Evropskega sveta za zonalne zadeve iz prejšnjega tedna. Eh, s temi vprašanji se ukvarjamo že dolgo časa in mislim, da nismo dosegli ravno velikega napredka. Še enkrat bi želela opozoriti na to, da se dobro zavedam, da moramo biti aktivni posrednik v tem mirovnem procesu. Ustrajati moramo pri tem, da, se, da dobimo takšno rešitev, ki bo izvedljiva za obe državi, tako da se bosta obe državi tudi udeležile pri procesu. Palestince pozivam, da se naj ponovno udeležijo pogajanj. Ovire je potrebno spraviti iz poti. Potrebno je prekiniti z poselitvami vzhodnega Jeruzalema, potem gradnja tega zidu to je nedopustno. Nedopustno je tudi to, da torej, um, seveda pa se more Izrael braniti pred terorističnimi napadi, ki so napedeni proti njemu. Evropska unija in državljani morajo ponuditi roko pomoči. Uh, Gospe Ashton bi želela želeti veliko uspeha pri rešitvi problemov v tej regiji in upam, da bo prinašala dobre novice. Hvala, gospa Flasikova, za eno minuto, gospa Tajn. Gospa ministrica, visoka predstavnica, gospod predsedujoči, kolegi, sem članica delegacije za odnose z palestinskim zakonodajnim svetom, torej palestinskim parlamentom prejšnji teden so, nam, so naši delegaciji prepovedali pot v Gazo, prepovedal jo Izrael. Situacija v Gazi je zaskrbljujoča. Samo 10 odstotkov ljudi se lahko sami preskrbijo s pomočjo tihotapljenja skozi skupane tunele. Pred uh, operacijo tekoči svinec je bilo ravno obratno in 90 odstotkov ljudi v Gazi je lahko skrbelo sami zase. Izrael eh, ne upošteva mednarodnega prava in zato mora mednarodna skupnost ukrepati, predvsem Evropska unija. Če bi naj poskrbeli za 90 odstotkov ljudi v Gazi, pa imamo seveda pravico, da vidimo, kaj se zgodi z davkoplačevalskim denarjem evropskih državljanov. Moramo videti, ali je ta denar pravilno uporabljeni in ali resnično doseže tiste, ki so tega denarja potrebni. President. Gospa Flotr, hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi sama čestitam gospe Malstrom in švedskemu predsedstvu za eh, njihove sklepe eh, in sicer so naredili to, kar od njih pričakujemo, odgovornost Evropske unije za mir v, na tem območju in to je bistvenega pomena. Vendar leto po vojaški okupaciji Gaze me čudi, da ni v njihovih sklepih, tudi omembe eh, tega spremljanja sveta eh, kaj se je eh, to pogledno dogajalo, zlasti ko gre za ankete notranje narave. Drugo, pozdravljam to zamisel eh, vzhodnega Jeruzalema in eh, idejo Jeruzalema kot dveh pristolnic, vendar pa eh, gre tu tudi za operativno izvedbo tega. Zato bi prosila komisijo, da natančno povedo, po ka, na kakšen način bo to potekalo. E, zato, da se ne legitimizira e, to, kar prakticira e, Izrael z ekonomskimi sredstvi, pa tudi z tem masovnim preseljevanjem palestincev. Gospod Hovic, za eno minuto. Uh, Naj pozdravim med nami eh, prisotnost visoke predstavnosti, eh, predstavnice pa tudi pozdravim eh, to stališče oziroma te sklepe. In prav tako gre tu za kredibilnost in visoko integriteto poročila Malstrom, kot je povedal gospod Bild. In Eh, kot je povedal eh, eh, tudi ambasador v, Evropski, v Združenih narodih, namreč da pride do sprožitve tudi preučitve kršitev človekovih pravic na, v tem predelu. Sprašujem tudi, ali veste, kakšne so smernice, ki so bile eh, sprejete na področju varnosti hrane, pa tudi pogojev nelegalnega naseljevanja in eh, kako mislijo to posredovati oziroma razširiti tudi na ravni Evropske unije. Kajti kot potrošniki ne želimo subvencionirati eh, oziroma pokrivati stroškov okupacije. Gospod Tremosa, za eno minuto. Moltes gracias, señor. Najlepša hvala, gospod predsednik v katalonščini. Mislim, da je na davno stališče Evropske unije glede eh, situacije eh, na Bližnem vzhodu in tudi priznavanja eh, dveh prestolnic lahko ogrozi ulogo Evropske unije pri posredovanju med Izraelem in Palestincem. Palestinci lahko bi bilo tudi v nasprotju s tem, za kar se zauzemamo. In osebno mislim, da ra, na mesto, da bi bi enostransko eh, objavili eh, sprejetje takih prestolnic na Bližnem vzhodu, da bi bilo koristneje, da se Evropska unija osredotoči na prizadevanja in spodbudi eh, uvedbo prave demokracije na, eh, na eh, tem ozemlju in sicer eh, ob podpiranju ne, eh, na, ne nasilja. Eh, Eh, potrebno je potem najti tudi način za legitimno pomoč in kot je gospa Malstrom povedala, eh, gre tudi za pomembnost statusa in eh, situacije, ki, bi bila, ki jo je potrebno izpo, izpogajati. Dve, dve demokraciji za dva naroda je tisto, kar bi bilo bolj zaželeno. Demokracija, dragi kolegi, je predpogoj za mir. Hvala lepa.

Najprej naj povem, da sem vesel, da je gospa Ešton zazela mesto komisije. Upam, da bo tudi v bodoče tako. Sicer pa imam vprašanje predsedstvo. Pri sklepu Sveta za zunanje zadeve manjka omemba kvarteta za bližnji vzhod. Ali si svet o pomembnosti tega kvarteta ni edin oziroma kakšen je razlog za to, da se ga ne omenja. In drugič enako velja za Hamas tudi te politično pomembne skupine se ne omenja v sklepih. Kakšen je razlog za tem? Hvala, gospod predsednik. Eh, in gospod Jarik, ki si je vzel dvakrat več časa, bom eh, skušala biti eh, čim hitrejša. Švedska predsedstvo nas je navadilo na veliko bolje kot. In gospa Cecilija Majstrom mi bo dovolila, da sem glede tega odkrita in eh, ko se predlaga vzhodni Jeruzalem za palestinsko prestolnico, naj povem, da gre za napako, ne glede samega, same vsebine, vendar gre za izjavo, ki prejudicira končni izid pogajan in eh, je lahko eh, celo izraz zaničevanja za zadevne stranke, kajti potrebno bi zauzeti svojo distanco. Res je, smo za odprto prestolnico in eh, prestolnica, ki je že od leta 2000 naprej eh, del teh eh, kriterijev, Clintonovih kriterijev in tudi tu, kot se bomo spomnili, Eh, spomnili, eh, je eh, bilo veliko zauzemanja za te različne pristope. Govorilo se je o odprti pristolnici in podobno. Vendar pa se ne sme usiliti te delitve, kot je bilo povedati, povedano, potrebno je spodbuditi dialog za oba, tako Palestino kot Jeruzalem. Oprostite, gospod predsednik, nekateri so govorili enkrat več, kot jim je bilo doljeno. Skratka, ne smemo tu imeti dveh dvojnosti dvoje meril. Skušal bom zagotoviti to pravilo eno minute, ene minute. Uh, Naj povem še to. Uh, žal žal ne bodo mogli, eh, moglo govoriti več ljudi, kot jih je že eh, bilo predvidenih v okviru tega postopka CashDI. Eh, hvala, hvala, gospod predsednik. Prav gotovo gre za izjavo sveta, ki jo je za pozdraviti, kaj želeli bi si še več vloge za kvartet in ali se svet strinja, da je pristop, ki ga zagovorijo nekateri, bojkotirati Izrael, popolnoma napačna pot k takim um, zavezam. Pravi pristop je pristop, ki ga tudi izja, povdarja izjava svet, se pravi še naprej zauzemati se za uh, sodelovanje uh, z Izraelom, kajti. Uh, če se upirajo skušnjavam in ko prihaja do frustracij ene ali druge strani, eh, ko, eh, ko se eni ali drugi zauzemajo za različne sankcije in tako dalje. Vse to spodkopava dosleden pritisk Evropske unije na obe strani, da se vrnejo k pogajalski mizi in dosežejo eh, mirno rešitev. Gospod Vajgl ima besedo. Hvala, gospod predsednik. Predsedujoči, jaz ravno tako nisem za jezik sankcij in groženj, ampak za konstruktivno politiko in dialog. Bojim se pa, da je danes bila tukaj prevečkrat izrečena beseda, da je Izrael demokratična država. Izrael je država, ki se ne obnaša demokratično, ko gre za palestinske, palestince in ko gre za naš skupni cilj, Eh, ustanovitev dveh neodvisnih samozavestnih in varnih držav ki bosta živeli druga ob drugi. zato eh, gospa baronica mislim da ste danes dobili veliko eh, vzpodbud za neko konstruktivnejšo za neko učinkovitejšo politiko evropske unije ki jo na žalost ki jo na žalost izrael še vedno vidi kot papirnatega tigra ne pa kot neko

Predsedujoči, kot član delegacije, ki je prejšnji teden obiskala Palestino, mi je postalo jasno, da obstaja veliko razumnih ljudi, ki menijo, da je rešitev dveh držav slepa pot. In ne na zadnje zato, ker je Izrael začel še naprej eh, širiti zid, zato, ker še naprej naseljuje vzhodni Jeruzalem in tako naprej kakšne ukrepe bomo poduzeli, če bo možnost edine države postala realnost? In drugič, ali se gospa Ashton zaveda, kako ljudje gledajo na kvartet, kakšen, eh, kakšne ukrepe bomo poduzeli za to, da bo ta skupina resnično učinkovita, kakor zdaj ni? Strinjam se z tem, da, je, da so zadnji sklepi sveta boljši kot pa prejšnji osnutek švedskega predsedstva, ki smo ga videli pred nekaj mesecih. Vendar pa Hamas še naprej terorizira uh, palestinske oblasti in pa civiliste v uh, vla, v Gazi. Prav tako me zanima, zakaj uh, gospod Bild ni obiskal te regije in zakaj smo omenjali vzhodnji Jeruzalem v tako kritičnem trenutku. Evropska unija mora ustrajati pri svojih demokratičnih urednotah in mora tudi povečati udeležbo Izraela pri naših programih. Na ta način bi demonstrirali politično voljo Evropske unije do tega, da pride do demokratične eh, izraelske države. Gospa Malmström. Tak, so mykje, herr talman, och tak för... Hvala predsedujoči. Želela bi se zahvaliti za dobro razpravo. Morda bi lahko uvodoma odgovorila na nekaj specifičnih vprašanj in na to povzela razpravo. Kar se tiče poročila Goldstone, to je pomembno in resno poročilo, in uh, moramo si sklepe iz tega poročila natančno ogledati. Evropska unija je pozvala oba, obe strani, palestince in izraelce, da naj izvede temeljite preiskave, kako to zahteva poročilo. Kar se tiče kvarteta. Kvartet je omenjen in omenja se potreba po tem, da bi bil bolj aktiven in učinkovit. To je zapisano v sklepih sveta. Kar se tiče razprav z Hamasom, je svet v pogajanjih za predsednikom Fajadom in za gospodom, um, za gospodom Abasom. Pogoji pogovorov za Hamasom so, res, so jasno določeni. Vesela sem podpo, splošne podpore sklepom, ki jo je izkazal parlament. Seveda obstajajo različne nijanse, vendar pa je pomembno, da podpiramo mirovni proces vsi čutimo frustracijo spričo tega, da gre ta proces tako počasi. Sedaj uh, imamo tukaj Božič in pa mir, ki ga Božič prinaša, ampak v tej regiji ne bo tako. Ob začetku švedskega predsedstva smo, srečali, smo slišali, da bi naj prizadevanja predsednika Obame uh, prinesli rezultate, kar se tiče mirovnega procesa. In zato je nujno pomembno, da ZDA in EU tesno sodelujeta. Um, to se morda še ni zgodilo, vendar pa, eh, kako je bilo rečeno, moramo biti konsistentni, moramo biti ustrajni, moramo ostati pri naših načeljih, ko gre za eh, poseljevanje ozemlja, za mejne prehode, za zid, ki ga zgrajuje Izrael in tako naprej mislim, da podpora sklepom jasno kaže na to, da imamo osnovo za nadaljne delo v Evropski uniji in to delo bo osnova za sodelovanje med institucijami. Misije so pomagali pri temu, da bi, pomag da bi podprle mirovni proces v Bližnem vzhodu. Seveda priprave na vzpostavitev neodvisne palestinske države zahtevajo veliko dela in uh, podpiramo tudi palestinsko državo pri njenih prizadevanjih. Nujno je, da dobimo dogovor. Vse strani morajo biti vključene v rešitev. Ne smemo imeti enostranskih rešitev. Te rešitev morajo biti obsežne, morajo vključevati tudi vidik eh, Sirije in pa, Liz, eh, in pa Libanona. Moramo se ukvarjati z tem izraelsko-arabskim konfliktom. Evropska unija ima potvoro vseh institucij, obstaja širok eh, konsens in na ta način bomo lažje dosegli napredek. Hvala lepa, gospa Malstrom, sedaj pa v imenu sveta, gospa Ashton. Hvala, predsedujoči. Vprašanje tega, kje sedim, se bo verjetno večkrat ponavljalo. Sedim tukaj, ker pač na drugem mestu sedi svet. Morda mi boste morali zgraditi posebno mesto, kajti v težavah bom, ne glede na to, kje bom sedela. Naj povem, da mi je včasih, da sem tukaj za celjo in da uh, smo dobro sodelovali. To, kar ugotavljam iz sedanje razprave, pa je naslednje v glavnem obstaja deljeno prepričanje, da si želimo rešitve z dvema državama in da obstaja velika unema strani vseh poslancev, zlasti strani gospe, gospada, gospoda Derose in strani vseh poslancev, ki so obiskali uh, Palestino in so videli, kakšne so razmere na licu mesta. Kar je pomembno pri sklepih sveta, sveta je to, da so, se mi zdi, zelo jasni in da dajejo jasno smer za naše nadaljne delo. Prav tako pa kažejo na frustracijo spričo tega, da se zadeve ne premaknejo. Te frustracije imajo različne vire, ampak eh, vsekakor eh, si vsi želimo rešitve. Seveda obstajajo nijanse, obstajajo razlike in vse to upoštevala, ko bom. Eh, ko bom vodila ta proces v prihodnosti. Uh, moramo si postaviti eh, politično vprašanje, kakšen naj bo naš odnos eh, z tema akterjema. To je zelo pomembno in eh, veliko sem izvedela iz stališč, ki sem jih srečala, iste, ki sem jih slišala. Menim, da je kvartet dokazal, da je vreden tega, da se ga ponovno oživi. Pogovarjala sem se tudi že z gospodom Blerom o tem, pogovarjala sem se tudi z državno sekretarko Clintonovo o tem in mislim, da bi morali delo kvaliteta ponovno oživiti. Seveda so tukaj pomena tudi širša vprašanja, o katerem je govorilo predsedstvo. Torej, potrebno je vključiti tudi druge države iz regije. In moramo se vprašati, kaj lahko naredi Evropska unija sama. Torej, gre za praktična vprašanja. Številni kolegi so govorili o konkretnih vprašanjih, ali gre za to, kaj delamo na področju označevanja, ali gre za sporazum o, eh, o, o, o, sporazum o eh, pridružitvi. Eh, torej, potrebujemo praktične rešitve na licu mesta. Govorila sem o razredi, govorila sem o tem, da je potrebno pomagati bolnišnicam. Eh, prav tako podpiram gospoda Fajeda pri njegovi izgradni instituciji. Moramo se praktično angažirati na terenu, moramo poiskati načine za izboljšavo razmer za ljudi, ki tam živijo vsak dan in eh, ki se ozirajo k nam za pomoč, ki jo potrebujejo. To je tista najpomembnejša in praktična stvar. Naj opišem svoje delo, kakor sledi. Imamo vs potencial za dosego političnih in gospodarskih ciljev, vendar pa želim to dvoje združiti, želim najti način, kako podpreti delo, ki že poteka, kako napraviti kvartet za bolj učinkovit, kako združiti tisto, Eh, kako združiti delo tako komisije kot sveta, tako da bo to, kar počnemo na terenu, resnično povzročilo spremembe. In eh, na koncu moramo združiti obe strani, tako da bomo našli mirno rešitev. Na tej poti moramo opraviti veliko pomembnega dela in eh, prepričana sem, da bomo dostojno odigrali našo ulogo. Poli. ημερήσια διάταξη προβλέπει η συζήτηση. Prihajamo na naslednje vprašanje oziroma naslednji e, sklop e, in sicer e, bomo najprej slišali gospodina.